govoriti o tem, da je poslanec Rosario Kročita, ki je nekdanji poslanec v Evropskem parlamentu, poslal predsedstvu prošnjo za obrambo parlamentarne imunitete v okviru pravosodnega postopka pri sodišču v Palermu. V skladu s pravilnikom bo ta prošnja posredovana odboru za pravne zadeve, ki je pristojna za to vprašanje. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem.